Najlepša hvala. Pričenja se seja odbora eh, regij, ki bo potekala danes popovdne in eh, jutri dopovdne in popovdne. Začeli bomo z sprejetjem dnevnega reda. Ali lahko sprejmemo dnevni red? Ima kdo kakšno pripombo? Nekaj eh, sprememb je bilo v zadnjem trenutku, ampak. Dnevni red je spremljal za vse. Dobro. Naslednja točka. Sprejetje zapisnikov za dne 3. septembra in 13. septembra. Osnutek zapisnikov za dne 3. in 13. septembra je na voljo na spletu, kot običajno predlagam, da kot običajno zapisnika veljata za sprejeta, če ne bo nobenih pripomb do konca današnje seje. Nobenih pripomb torej in smo pri naslednji točki. Gre za obvestila predsedujoče. Samo eno sporočilo imam in sicer vas moram seznaniti. Zatem, da je bila organizirana seja med konferenco eh, predsednikov odborov in pa kolegije eh, komisarjev. Eh, ta seja je potekala 2. oktobra v Strasburgu. Vsak oktober imajo predsedniki odborov seje z komisarji in sicer glede na posamezna področja. Torej, tokrat je potekala seja 2. oktobra v Strasburgu. Eh, šlo je za eh, različne formulacije predsednikov odborov in pa komisarjev eh, in v sodelovanju z komisarjem Dobrovskisom. Jaz sem sopredsedovala tej seji, ki je bila namenjena koheziji in pa vrednotam. Sodelovalo je šest komisarjev in pa deset predsednikov odborov, gospod Dombrovskis, gospod Katajnen sta bila prisotna uh, in pa komisar za socialne zadeve, za izobraževanje, za načelo pravne države in razprava je bila zelo zanimiva. Ta vrsta sej se je zaključila s plenarnim zasedanjem zvečer eh, in eh, temu plenarnemu zasedanju sta so predsedovala gospod Timmermans in pa gospa Wikstrom in uh, vsi so predsedujoči so poročali o rezultatih posameznih uh, sej. V svojem poročilu sem izpostavila dve temeljni politični eh, temi. Najprej sem omenila pozen predlog Evropske komisije, ki nas je privedel določene težave. Skušamo biti namreč kar se da učinkoviti in z našim delom čim prej zaključiti. Zelo pomembno je, da ne ogrozimo kakovosti naših odločitev. Poleg tega pa sem omenila tudi, eh, da se bo časovni pritisk nadaljeval eh, po evropskih volitvah, tudi po evropskih volitvah in Evropska komisija bo odgovorna za postopke po volitvah in zaradi tega morajo. Uh, delati tako trdo kot mi do uh, zadnjega dneva tega sklica. Mi si zato vsekakor prizadevamo in skušamo sprejeti ustrezne odločitve. Tudi komisija bi to morala početi do konca svojega mandata novembra prihodne leto. Izpostavila sem tudi našo razpravo eh, na temo načela pravne države. Načelo pravne države ni nekaj, kar bi lahko ločili od evropskih instrumentov in programov za vzpodbujanje ulaganj, eh, rasti in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Gre za nepogrešljiv okvir našega dela in eh, na ta način zagotavljamo tudi dodano vrednost Evropske unije. Evropska dodana vrednost, načelo pravne in načelo pravne države sta tesno povezana. In to moramo tudi uh, jasno povedati. In to bo eno izmed temeljnih sporočil za prihodne evropske volitve. Torej, to uh, je bila naša razprava, tudi komisarka Kreco je bila prisotna in obvestila je vse predsednike odborov in pa komisarje eh, o tem predlogu in mi smo morali vse seznaniti za našo časovnico in pa za napredkom, ki smo ga dosegli. morali smo predstaviti dejansko stanje, kaj ti napredujemo zelo dobro. Vsaj na temeljnih področjih. Torej, toliko o tej seji oziroma sejah. Nismo razpravljali o prihodnem programu, kaj ti nobenega programa pravzaprav ni za leto 2019. Evropska komisija mora nadaljevati za svojim delom in podpreti mora Evropski parlament eh, pri njegovih prizadevanjih za večjo učinkovitost. Toliko torej o tem, sedaj pa prehajamo k eh, četrti in eh, glavni točki na našem dnevnem redu danes. Skoraj da celotno sejo danes popovdne sem se odločila posvetiti proučitvi predloga komisije glede skupnih določb sklop eh, za obdobje 2021 do 2027. Gre za zakonodajni predlog eh, v okviru večletnega finančnega okvira in to je seveda zelo uh, pomemben uh, predlog, uh, kajti. Govorili bomo o temeljih za prihodno kohezijsko politiko. Prva izmenjava mnenje potekala v odboru regiji 20. junija. Eh, s uporočevalca sta imela celo vrsto pripravljalnih sestankov z komisijo in pa uh, eh, sekretarjatom in uh, ekipi, ki pomagata s uporočevalcem, sta imela veliko tehničnih sej. Prejeli smo podatke oziroma zapisnike za teh sej, prejeli smo študije raziskovalnega oddelka. Eh, in eh, podobno in vse to smo dali na voljo vsem političnim svetovalcem eh, in pa vsem političnim skupinam. Gospa Karel in gospod Novako boste danes predstavila osnutek svojega poročila. Najprej bom dala besedo soporočevalcema, potem poročevalcem v senci in drugim članom odbora regije. Imamo tudi priložnost da uh, prisluhnemo uh, stališču odbora regiji. Uh, eh, gospa Marini bo podala uh, predstavitev tega mnenja, če bo še vedno prisotna v dvorani, kajti nima ravno veliko časa. In poleg tega je tukaj tudi predstavnik Ekosoka, ki je hkrati tudi poročevalec za poročilo Ekosoka na to temo. Z veseljem eh, bomo prisluhnili tudi temu mnenju. Tako, to je torej scenarij naše današnje seje. Sedaj pa dajem besedo gospe Krelj, soporočevalki. Danke. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Res je, za nami so naporni tedni in meseci, ko smo pripravljali to poročilo, skušali smo čim prej napredovati in doseči tudi naš eh, cilj in sicer, da bi lahko glasovali v odboru decembra, tako da bi januarja lahko glasovali na plenarnem zasedanju in da eh, bi potem določili datum za pogajanje. Naj še enkrat povdarim, kako zelo pomembno je, da so regije eh, čimprej obveščene o časovnici, še prav posebej, ko gre za eh, načrtovanje programov. Dobro je, da jih čimprej seznanimo z rezultatom naših pogajanj, tako parlament, kakor tudi eh, komisija in svet. Si bomo za to skupaj prizadevali. Kolega Novakov bo nadaljeval z predstavitvijo, jaz bom začela. Predstavila bom eh, temeljne spremembe eh, predstavljene v najnem poročilu. Mislim, da je za prihodno strukturno politiko najpomembnejša sprememba eh, predloga komisije ta, da sva v vseh eh, členih eh, ponovno ehm, predstavila kmetijski sklad v sklad za razvoj podeželja, torej eh, v okvirno uredbo, kot veste, je to vsega. bila naša želja že od samega začetka. Evropska komisija je namreč eh, izuzela eh, sklad za razvoj podeželja iz eh, skupne uredbe in po našem mnenju iz napačnih razlogov. Seveda razumemo, da naj bi eh, sredstva za kmetijstvo ostala ločena, eh, ampak eh, če sklad za razvoj podeželja ponovno prenesemo v okvir skupne uredbe, to ne pomeni, da bo odgovornost za ta sredstva prešla k ministru za regionalni razvoj. To bo še naprej v pristojnosti ministra za kmetijstvo veljala bodo enaka eh, pravila, vse skupaj eh, bo lažje uskladiti in poleg tega eh, tukaj ne gre zgolj za kmete, ampak za razvoj celotnega podeželja in zaradi tega mislim, da je to zelo dober. Eh, predlog, ki upam, da bo tudi eh, pri nas v odboru dobil ustrezno podporo. In upam, eh, da bo enako kasneje tudi v odboru za kmetijstvo. Poleg tega upam, da bomo januarja dobili za to tudi mandat na plenarnem zasedanju. Med predlogi sprememb pa je tudi um, navedba prvega osnutka okvirne uredbe. Oprla sva se eh, na predlog Evropske komisije in upoštevala sva vse, kar je bilo potrebno upoštevati. Zaradi tega je bilo uloženih veliko predlogov sprememb na različne eh, člene in pa uvodne izjave. drugi najpomembnejši korak, eh, nekako sledim členom, je sprememba v eh, desetem eh, členu, namreč gre za to, da ne želimo prenosa na evropski program Invest EU. Uh, ko smo pripravljali mnenje na to temo, smo že imeli burno razpravo, uh, zakaj uh, smo, uh, sva torej predlagala to spremembo. Kohezijska politika uh, naj bi imela uh, de, za 10 odstotkov sredstev manj glede na predlog Evropske komisije in to pomeni, da uh, bodo v skoraj da vse države članice morale močno varčevati. Evropska komisija je skušala to omejitev sredstev eh, vsaj zmanjšati, ampak eh, predlog, ki ga imamo sedaj pred seboj, tudi z uh, nacionalnimi ovojnicami. Države članice, glede na ta načrt, bodo morale države članice znižati sredstva za 25 odstotkov. Nekatere države bodo imele na voljo več sredstev, ampak teh je zelo malo. Torej, čim prej eh, potrebujemo moderno kohezijsko politiko, ki bo prilagojena eh, modernemu času. Zato eh, pa moramo uporabiti tudi eh, sredstva. V poročilu ne govoriva o povezavi med strukturnimi skladi in pa programom Invest EU v okviru omnibusa smo o tem že eh, razpravljali in eh, prejeli smo močno podporo celotnega parlamenta. Kaj ti? Potrebno je zagotoviti skladnost instrumentov, tako da jih eh, bo lažje uporabljati. V pogajanjih za svetom smo določili temeljna stičišča in v povezavi uh, recimo uh, med programoma EFRE in pa uh, Junkarjevim programom ulagan, Uh, lahko dosežemo boljše rezultate. To je pomembno za države članice, to je pomembno tudi za tiste države članice, ki imajo težave. Na ta način lahko zagotovijo sredstva za sofinanciranje. Zelo pomembno pa je, da uh, preostanek proračuna ostane enoten in zato predlagamo tudi prenos desetih milijard iz kohezijskega sklada v uh, sklad Povežimo Evropo. Predlagali smo, da to izuzamemo. Predlog eh, komisije pravi, da naj bi kohezijski sklad zmanjšali za 45 odstotkov, vendar pa naj ne bi zmanjšali sredstev eh, za instrument Povežimo Evropo. To se mi zdi eh, neskladno. Kaj ti? Komisija je že zagotovila da bo instrument Povežimo Evropo zasnovala drugače vsaj financiranje tega instrumenta in da se ta ne bo eh, financiral iz kohezijskega sklada. To so tri najpomembnejše spremembe predlagane v tem poročilu. Ne bom podrobno govorila o vsem, kaj ti tudi gospod Novakov bo še kaj dodal. Ampak Pri predlogu komisije se mi zdi pozitivno predvsem to, da naj bi nadaljevali z postopki poenostavitve, z soporočevalcem pa, pove, pa sva uložila še nekaj predlogov spremem, zato da bi poenostavitev še okrepila. In uh, pretekli teden je bilo objavljeno tudi uh, poročilo računskega sodišča, uh, ki je pokazalo, da se je stopnja napak uh, ponovno močno znižala in zaradi tega potrebujemo več zaupanja v države članice, v regije. In uh, zaradi tega uh, menim, da so nadaljne poenostavitve povsem upravičene. Člen 15 bo vodil eh, še v eh, burno razpravo. Gre za povezavo kohezijske politike z evropskim semestrom. pa tudi z neke eh, z novo vrsto priporočil za, specifičnih za posamezne države. Tukaj bodo najbrž tudi kolegi predlagali predloge sprememb in eh, potem eh, bova morala soporočevalce skupaj s poročevalci v senci najti prave kompromise. Enako pa velja tudi za eh, makroekonomsko pogojevanje. To je drugi del eh, 15. člena. In to pogojevanje je tesno povezano z ukrepi eh, ki se izvajajo, eh, če makroekonomski pogoji niso izpolnjeni v državah članicah. To pa je povezano tudi z kaznimi oziroma eh, z neizplačili sredstev v primeru, da določena država članica neustrezno ravna s finančnimi sredstvi. To je težko povezati. Evropska komisija je to sicer storila, vendar pa nas to vodi v težave. Eh, namreč kako vse skupaj razvozlati. Tukaj smo se uprli na eh, znanstveno študijo eh, Evropskega parlamenta in zaradi tega predlagali, da bi zamrznitev oziroma preložitev izplačil izuzeli iz te uredbe in da bi tudi povdarili, da se želimo izogniti kaznovanju regij, ki lahko vplivajo zgolj na eh, regionalne dejavnosti v državah članicah. Zaradi tega je potrebno izkoristiti vse instrumente, ki so na voljo, zato da bi se izognili to vrstnim kaznim. Pri številnih uh, eh, pogovorjih sem imela občutek, eh, da bi eh, lahko eh, poročilo še dopolnili in sicer bi lahko recimo Evropski socialni sklad povsem izuzeli iz eh, tega postopka eh, sankcij, ampak o tem se bo potrebno še pogovarjati. In to tudi ni eh, tema tega poročila. v nasprotju eh, z eh, predlogom Evropske komisije, eh, smo dali pobudo, da bi ponovno vključili tudi velike projekte. Tukaj gre za spremembo finančne uredbe Evropske unije, pa tudi za omnibus. Takrat smo se o tem že pogovarjali in eh, mogoče bi bilo koristno za države članice, eh, da bi ponovno vključili eh, velike projekte in da bi za nje imeli tudi ločene postopke. Ogledati si moramo, kako bo potem izgledal celoten postopek, ampak eh, zdi se mi, da so bile pobude podane v okviru omnibusa smotrne oziroma smiselne pobude. Zato bi lahko to ponovno vključili povsem jasno je, da je pri pogajanjih Evropski parlament igral pomembno vlogo, predvsem na področju Evropskega semestra in pa pri eh, makroekonomskem pogojevanju, pa tudi pri načrtovanju. Mislim, da smo poskrbeli ponovno za ustrezno vlogo Evropskega parlamenta in s tem predajam besedo kolegu, kaj te naloge sva si razdelila. In vse to, kar sedaj nisem omenila jaz, eh, bo sedaj predstavil eh, kolega Novakov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil za to priložnost, da sem lahko sodeloval s Konstance. To mi je bilo zares v veliko veselje in mislim, da sva eh, izjemno dobro sodelovala pri tem za tako zelo pomembnem poročilu. Pravzaprav smo pred kratkim obhajali 30. obletnico kohezijske politike in pred 30 leti je bila Evropska unija zgolj sen v številnih državah članicah. Vem, zato ker sem eh, tudi sam deloma živel v tem eh, času in Evropa je bila takrat pri nas le naslov v časopisu ali pa del eh, televizijskega programa. Danes pa je Evropa nekoliko več kot to. Danes Evropo že občutimo ni več zgolj uh, tema časopisnih člankov ali pa televizijskih oddaj. Številni evropski državljani se vsako jutro zbudijo v energetsko učinkovitih stavbah. Zaradi tega. Oziroma, poleg tega potujejo uh, na svoje delovno mesto uh, po cestah, ki jih je financirala Evropska unija. Uh, Eh, ustanovili so podjetja eh, z sredstvi Evropske unije in vse to so dosežki kohezijske politike. Vse to je tisto, kar eh, smo podprli v naših projektih. In rezultate lahko danes občutimo. Imamo več kot 100 strani, ki govorijo o nadaljevanju tega projekta. In vse skupaj sedaj je odvisno od nas, od tistih, ki delamo na tem področju. Mi se moramo odločiti, kako bomo nadaljevali eh, z pisanjem te zgodbe. Ali bomo birokrati ali vizionarji. Konstance je že omenila nekaj predlogov sprememb, eh, ki so jih predlagala. In prepričana sem, da bova za vašo podporo lahko zagotovila boljše stališče za Evropski parlament eh, v uh, trialogu. Ja, res je, eh, da določeni projekti zahtevajo več sredstev, recimo okrepitev nacionalnih ovojnic za 40 milijard, kajti ta parlament je večkrat povdaril v dokumentih, v govorih, eh, pri eh, predstavitvah, da ne glede na to, s kakšnimi izzivi se srečujemo, ne glede na to, kakšne nove pobude se pojavljajo, se ne smemo odreči našim tradicionalnim in že učinkovitim politikam in najprej je bil tu Junkarjev načrt, potem je bil tukaj program Invest, uh, Invest EU, potem instrument Povežimo Evropo, potem obzorje 2020 in pojavili se bodo novi programi. In biti moramo previdni pri prenosu sredstev. To ne pomeni, da nasprotujemo tem pobudam. To pomeni, da moramo najti trajnosten način za financiranje teh pobud, ne pa da sredstva vedno jemljemo iz kohezijske politike. In zaradi tega verjamem, da je ohranitev eh, enake stopnje sofinanciranja ključnega pomena 85 odstotkov za uh, najbolj zapostavljene regije, 75 za regije v prehodu in tako naprej. To je tisto, kar želimo in uh, sicer uh, si zato ne moramo prizadevati zgolj v uh, govorih, ampak moramo to uresničiti tudi v praksi, kajti to je tisto, kar želijo tudi ljudje. In ko že govorimo o prenosih, o kohezijski politiki za ukrepitev naših pobud. Naj povem, da se mi zdi, da je to kot da bi imel opeke iz ene hiše in jih ustavljal v drugo. Na koncu uh, bi bil rezultat ta, uh, da bi bili zgrajeni dve hiši, ki pa ne bi ravno dobro izgledali. Na začetku poletja sem sodeloval z Konstance pri tej temi in takrat sem dejal, da bi morala pripraviti osnutek poročila, ki uh, bo lahko brljiv. Mislim pa, da bi morali iti še dlje, kajti poenostavitvam se ne moremo odreči. Poenostavitve so potrebne, če uh, želimo odpraviti težave, s katerimi se prijemniki sredstev srečujejo. Pridobitev evropskih sredstev bi morala biti ravno tako uh, preprosta kot naročilo kave. Večkrat sem že omenil pri sejah z ministri za regionalni razvoj, eh, z izvedenci, z eh, stalnimi predstavništvi, z prejemniki Večkrat sem, dejal, sem že dejal, da so vsi uh, imeli enako željo, namreč, da bi postopke čim bolj poenostavili. In s Konstance sva pripravila stališče, ki ga morda ni vedno lahko razumeti, recimo, ko gre za tehnično pomoč. Tehnična pomoč je po mojem mnenju uh, odgovornost držav članic. Države članice se lahko odločajo, koliko sredstev potrebujejo in koliko in kdaj jih potrebujejo. Torej potrebujemo prožnejše instrumente za države članice, tako da bodo te lahko odločali, koliko sredstev potrebujejo za tehnično pomoč iz nacionalne uvajnice. Spomnim se tudi projekta komisije in veseli me, da so danes z nami tudi predstavniki komisije. Gre za prenos sredstev na program Invest EU eh, do eh, petih odstotkov oziroma do kar sto odstotkov, če država članica to ustrezno utemeli. In do tega trenutka uh, nisem razumel, uh, kateri uh, primeri uh, so ustrezno utemeljeni oziroma upravičeni primeri za uh, dodelitev stotih odstotkov sredstev. In zato potrebujemo več informacij. Tudi časovnica je eh, precej zapletena. Eh, na zadnje je imel parlament veliko več časa za pripravo tega dokumenta in upam, da bova za vašo pomočjo napredovala čim prej in da bova hkrati čim učinkovitejša, da bova ohranila kakovost poročila. Seveda eh, pa z veseljem pričakujem vsega, vaše stališča in pa vaše odzive na poročilo. Najlepša hvala, hvala lepa obima soporočevalcema. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem eh, v senci, gospod Tomašič. Hvala lepa, gospođo predsednice. Ovim pu... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tokrat se eh, bomo sredotočila zgolj na nekaj predlogov soporočevalcev. Vse ostale predloge sprememb eh, pa bom vložila kasneje. Predlog komisije predvideva nižji proračun za kohezijsko politiko v primerjavi z prejšnjim sedemletnim obdobjem. Eh, strinjam se soporočevalcema, da je potrebno ta sredstva zvišati za 12 odstotkov, tako da bi bila eh, raven financiranja enaka financiranju iz prejšnjega obdobja predfinanciranje eh, poteka na, eh, oziroma eh, z pavšalnim zneskom nič cela pet odstotka. Pri tem pa je potrebno upoštevati celotno trajanje projekta. Strinjam se z soporočevalcema, da ni ustrezno. Eh, da bi kaznovali eh, regionalno raven eh, zaradi nacionalne gospodarske politike in zaradi tega mislim, da če pride do nespoštovanja določil evropskega semestra, prekinemo zgolj izplačilo sredstev za prevzem obveznosti, ne pa tudi za plačila mislim, da je zelo pomembno tudi, eh, da zagotovimo prožnost kohezijske politike, kaj ti eh, situacija se v sedemletnem obdobju spreminja. Gospodarska kriza je bila eden izmed ključnih razlogov, eh, ki bi lahko upravičil preusmeritev sredstev kohezijske politike. V obdobju 2007 do 2012 Eh, je bil uveden poseben nadzor za velike projekte, vendar eh, pa ta posebna določila niso več vključena v nov predlog Evropske komisije in sicer zato, da bi zmanjšali upravno breme. Kljub temu mislim, da je potrebno velikim projektom posvetiti posebno pozornost in da je potrebno uh, vključiti poenostavljeno različico nadzora za velike projekte. Hvala lepa. Sama sem naslednja poročevalka v Senci v imenu skupine Alde. Dovolite mi, da predstavim svoje mnenje. O tem predlogu. Najprej naj se zahvalim obema poročevalcema, eh, gospe Krež in gospodu Novakovu, kaj se tiče skupnih določb po Evropskem skladu za regionalni razvoj in tako dalje. Torej, gre za uredbo o skupnih določbah. Hvala lepa za upravljeno delo. Hvala, da ste se držala natrpanega časovnega razporeda in sta pripravila tako ambiciozno poročilo. Naj pa podam naslednje pripombe k osnutku, ne bom zajela vseh tem. Pri večini elementov lahko najdemo rešitev in kompromise med nami. Naj pa omenim nekaj točk. Osnutek ima kar nekaj glavnih elementov. Najprej ponovno vključevanje v Evropski kmetijski sklad, tudi Evropske, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Naj povem, da je ključnega pomena, da imamo predvsem ustrezno koordinacijo z odborom Agri in da ugotovimo in najdemo skupno stališče obeh odborov kaj ti, če ne bomo imeli ustrezne formulacije za kmetijski sklad, potem to ne bo privedlo do ustreznega rezultata. Potrebno je torej zagotoviti usklajevanje in tudi dogovor. Ustrezen mehanizem ustreznosti mora biti vzpostavljen strani komisije in držav članic, zato da se zagotovi sinergija in komplementarnost kar se tiče politik, ki se financirajo iz kohezijske politike. Tukaj gre tudi za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, da ga vključimo v prihodni skandalni okvir. Kar se tiče navezav na podeželje, moče okrog mest, pa tudi gorska moča, ker tem gledajte, kaj smo že imeli resolucije, imamo stališče regije, je to naša odgovornost, naša odgovornost, da izpostavimo to povezavo. Zelo pomembno bo doseči dobro usklajevanje med vsemi instrumenti, ki delujejo na tem področju in jih povezati. Drugi glavni element je črtanje povezave, kar se tiče evropskega semestra. Tukaj sem bila zelo proti, kajti kar se tiče strukturnih reform glede na cikel evropskega semestra, lahko tako zagotovimo večjo dodano vrednost finančne podpore, ki jo lahko dobimo iz skladov. Evropske unije. Resnično, veliko razprav smo imeli tukaj in veste, da imamo različne stališče. Ampak v tem primeru resnično menim, da ko govorimo o evropski dodani vrednosti in ko skušamo braniti kohezijsko politiko in skušamo modernizirati leto, bi bilo pomembno, zagotoviti ustrezno povezavo s potrebo po reformah. Veliko držav članic je, kjer so reforme potrebne. Potrebujemo povezavo med reformami in podporo za strukturne reforme. Žal imamo veliko primerov, ko podpremo določen projekt v državi članici, potem ko se podpora preme, brez izvedenih reform, pa ne dosežemo reforme, evropske dodane vrednosti. Sploh ni nobene dodane vrednosti pri teh projektih. Tako da resnično podpiram to povezavo. Potem črtanje možnosti prostovoljnega prenosa 5% sredstva iz drugih skladov v investino in druge instrumente in programe s posrednim in neposrednim upravljanjem. Ta določba se mi zdi popolnoma prostovoljna in izraz prožnosti uprave sredstev in proračuna EU kot celote. Naj pozdravim besedilo, ki ga je predstavila komisija. Prožnost, resnično mislim, da je skupaj s poenostavitvijo ključna za učinkovitost kohezijske politike. Na katerih primerjih je odločitev prenosa omejenega obsega iz strukturnih skladov nekaj, kar bo podprlo dobro absorpcijo in dobre projekte z resnično evropsko dodano vrednostjo, še prav posebno, ko govorimo o čezmejnih projektih. Prav tako podpiram prenos instrument za povezovanje Evrope. Ta predlog komisije temelji na uspešnem pristopu 2014-2020. Upošteva se pomen na evropski ravni projektov TNT in izgradnjo manjkajočih členov za večjo dostopnost. To je eden možnih instrumentov za to, da pomagamo pri gradnji omrežij v Evropi. Predstavljam, sem prihajam iz države, za katero je to zelo pomembno. Vem, da so nekatere regije v Evropi, ki si želijo ustreznih nadnacionalnih transportnih povezav. In jaz sem med za povezovanje Evrope je ena od možnosti tu. To, kar imamo, je ena od možnosti, o tem se bomo pogovorili, ampak tako lahko na učinkovit način izkoristimo nekatere, nekatere sredstva iz kohezijske politike. Nadaljni element, ki ga podpiram, so predlogi sprememb, kar se tiče načela partnerstva in večplastnega upravljanja. Hvala lepa, da ste to vključili v svoje predloge sprememb. To je ključnega pomena za uspešno izvedbo programov kohezijske politike. Prav tako bomo prisluhnili stališču odbora regij in Eko Soka, partnerstvo bi naj bilo v srču. Prav tako pa želim podpreti dodatna sredstva, ki so predlagane za to, da bi zagotovili večjo učinkovitost pri komunikacijski politiki, da bi bolje sporočali doseg teh sredstev, pa tudi o zaveščanju o rezultatih in dodanih vrednostih te podpore. Imamo že izkušnje s pogajanjem omnibusov, vemo, kako težko je to, ampak zelo pomembno je, je v naše stališče odbora za regionalni razvoj vključiti tudi to boljšo komunikacijo in večjo vidljivost, večjo vidnost naših projektov. To je edini način, da resnično predstavimo pravo vrednost naših projektov še javnosti. In potem boj proti podnebnim spremembam v skladu s priškimi cilji, to podpiram. Podpiram spremenjen cilj poročevalcev za racionalizacijo podnebnih ukrepov. tukaj lahko prijemo do tretjine sredstva, ki bo potrebna za boj proti podnebnim spremembam. Potem torej, se še enkrat zahvaljujem obima poročevalcema, pričakujem nadaljne dela pri tem zakonodajnem projektu in pričakujem nadaljne sestanke poročevalcev v senci. Tako, to je bila moja predstavitev kot poročevalka v senci, tako sedaj pa gremo naprej. Gospod Omar Že, gospa Mišel bo predstavila mnenje skupine, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama bi se rada najprej zahvalila objema poročevalcema, prisrčno zahvalila Konstance Krelj in Andrejo Novakovo, kajti mislim, da kar se tiče bistvenih vprašanj, smo si enotni. Mislimo, da je poročilo tudi pridobilo na teži. Med drugim, imate našo polno podporo, kar se tiče vprašanja, da bi spet vključili nazaj uredbo EKSRP. O tem smo že kar nekajkrat poročali. Menimo, da je razvoj podeželja seveda zelo pomemben del kohezijske politike. Bil in mora ostati. Podpiramo, izrečno podpiramo vašo kritično držo, kar se tiče prenosa kohezijskih sredstev, ne glede na to, kar se tiče tega, kako poteka z EFSI. Drugim skladi mislim, da EFSI ima druge cilje, druge kriterije za izbor, druge načine financiranja in mislim, da ne smemo pri koheziji, kjer je že tako premalo sredstva dopustiti, da nam oteče še nekaj, čeprav samo nekaj odstotkov. izredna podpora z naše strani tudi za medregionalno in čezmejno sodelovanje, da bi dali več sredstev za Interreg. Naj povem pa še to, da smo na zadnjem obisku odbora bili na Reunion in mislim, da smo videli dobre primere, kako lahko Interreg učinkovito uporabimo in kako pomembno je to za veliko regij v EU. Seveda imate našo podporo pri zahtevi, da bi obdržali raven izdatkov kohezijske politike na trenutni ravni. Potem pa še nekaj, nekaj dopolnilnih pripomp. Mislim, da moramo pri vprašanju stopne sofinanciranja za prehodne regije, se še enkrat bolj podrobno pogovoriti. Opredelitev teh kategorij se je spremenila, razširila se je in posledica bo, da bo več regij, ki bodo lahko pridobivala sredstva. In seveda logično bo potem manj sredstva za razpolago za posamezno regijo. In potem, tako so nas poročili iz nekaterih regij, bi naj odpadle nekatere sredstva, ko so imeli možnost sofinanciranja tudi do 85 odstotkov, tega ne bo več, to bo padlo verjetno na 60 odstotkov. Zdelo bi se mi, ampak seveda o tem se lahko še pogovarjamo, da bi 70 odstotna stopnja bil dober kompromis. Osnutek poročila odbora regi, to bomo verjetno še slišali pa predlaga nekaj podobnega. Morda bi lahko prišli tudi do kompromisa, ko bi znova prek posebnih pravil spostavili spet varnostno mrežo, kot smo jo že imeli do sedaj. Pri političnih ciljih, pri vseh rezih, po mojem mnenju, ni spremljivo, da bi boj proti revščini in boj proti diskriminaciji in ustvarjanju dobrih delovnih pogojev postalo nekaj, kar ni več temelj te politike. V Evropski uniji smo se osredotočali ne le na to, ampak tudi na izpolnevanju razvojnih ciljev in mislim, da mora to biti vidno tudi tukaj pri teh pomembnih političnih področjih in instrumentih. Kar se tiče evropskega semestra in makroekonomskega pogojevanja, tukaj je naše stališče jasno, znano. Še naprej smo mnenja, da moramo boje preprosto črtati, seveda pa priznavamo, da že sedaj so poročevalca skušata najti kompromisno rešitev konstance, prav zanima me, kaj bo išlo iz tega. Pri splošnih pogojih, tako imenovanem eksante pogojevanju, pa mislim, da lahko pravimo le takšne pogoje, ki, na katere vplivajo tudi regije same in ki vodijo k ciljem. Nadalje bi morali tudi pri sosednjih regijah uporabljati pravilo N plus 3, da bi smeli zmeševati tehnične pomoči in seveda moramo upoštevati tudi demografske spremembe, bolj kot do sedaj. Predlagali bomo, da bi pri umestnem pregledu imeli reprogramiranje samo fakultativno, samo tam, kjer je to res potrebno ker bi se ostalo vodilo, po našem mnenju, do preveč birokracije. Ampak saj, tukaj smo si enotni, mislim, da. Potem pa, kar se tiče našega zadnjega obiska odbora, naj še enkrat izpostavim zahtevo, da moramo bolj odločno in bolj dosledno vključiti v naše delo regije, lokalne in regionalne organe v razdelitev sredstev in uporabe kohezije, kajti mislim, da smo prav na reunion lahko opazili, ampak v bistvu smo to že prej vedeli, da regionalni in lokalni organi so nekako puščeni ob strani, in se o razdelitvi sredstva odloča od zgoraj. Zato mislim, da je naša naloga kot odbor za regionalni razvoj vedno znova zahtevati to. Vključevanje regionalnih in lokalnih organov in to pravočasno pripravi sredstev. Kajti, ko govorimo o učinkovitosti, moramo seveda spregovoriti tudi o tem, da so sredstva porabljena na terenu samem da tukaj ne gre za neke nadregionalne, nacionalne organe. Zato bi torej bilo za nas pomembno, da bi zelo jasno izpostavili to povezavo regionalnih in lokalnih organov. Ustrezne predloge sprememb bomo pripravili, smo jih že pripravili in zato se veselim, tako kot predsedujoča, svoje vloge poročevalke v senci in nadaljnih razprav. Thank you very much. Hvala lepa, gospe Vane ne vidim. Kdo v njenem imenu? Imenu zelenih? Aha, gospa, prosim. Grazie, prezidente. Najlepša hvala, predsedujoča. Rada bi se zahvalila kolegoma za ta osnutek poročila. Še preden se posvetim posameznim vidikom, pa me nekaj zanima glede predlogov sprememb. Kot smo lahko videli, imamo zelo veliko vidikov tega poročila, o katerih moramo še razpravljati. Različne stopnje, kazalniki in tako naprej. Zato mislim, da moramo tukaj nujno se posvetiti kakovosti. Sedaj pa posamezni pomembni vidiki. Nasplošno se strinjam s tem, da bi zagotovili sinergijo z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja in ostalimi skladi. Mogoče je, da s tem tvegamo doseganje samih ciljev tega sklada. Seveda, strinjam se tudi z vašimi pomisleki, glede tega, da bi bilo mogoče te sklade prenesti v program Invest EU. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da imamo možnost, da je ta prenos prostovoljen, hkrati pa moramo ustvariti tudi določeno teritorijalno zavezo, torej da se to ohrani znotraj regij posamezne države članice. Potem pač nekaj glede kodeksa ravnanja za partnerstvo. Po našem mnenju se tega kodeksa ne vedno spoštuje. Tudi tukaj moramo unesti določene spremembe. Poleg tega nas skrbi tudi to, da je kohezijska politika povezana z evropskim semestrom. V členu 15 To je povezano tudi s členom 23 trenutne uredbe. Govorimo o makroekonomski pogojenosti. Torej, mogoče je začasno ustaviti odobritve za prevzem in potem tudi ustaviti plačila za regije v primerih, ko države članice ne spoštujejo posebnih priporočil komisije. Sedaj predlagamo, da bi se ta začasna ostavitev omejila samo na odobritve za prevzem. Poleg tega menimo, da bi bilo nujno, da bi komisija obvestila parlament predtem, ko namerava uvesti to začasno ustavitev. Seveda bom te predloge podala v okviru predlogov sprememb. Potem sedaj stopnje sofinanciranja če upoštevamo trenutni okvir Evropske unije in gospodarskega upravljanja, je nujno, da ne znižamo stopnje sofinanciranja. Sedaj imamo tukaj možnost 85 odstotnega sofinanciranja za manj razvite regije. Če to sedaj ne bo tako, se bo število naložb zmanjšalo. To je povezano tudi z zavezami pakta za stabilnost in rast po našem mnenju bo to lahko ogrozilo projekte, ki se financirajo. In to je povezano tudi z izračunavanjem deficita. Ne moremo po eni strani zahtevati, da države članice spoštujejo zaveze pakta za stabilnost in rast, po drugi strani pa se morajo znajti s temi nižjimi stopnjami sofinanciranja izbira instrumenta mora biti zelo skrbna. Mora biti povezana z ravnjo tveganja. Tukaj ne moremo samo špekulirati. Ne smemo se eh, ne smemo uporabljati samo instrumentov, ki imajo visoko stopnjo tveganja. Ne. Nujno je, da zagotovimo bolj stabilne instrumente. Že večkrat smo poudarilo, podarili, da bi bilo dobro, da bi vzpostavili določene garancije in jamstva, jamstva in določene druge instrumente oziroma posojila z ustrezno dolgim rokom. Seveda bi tukaj lahko uporabili tudi druge oblike financiranja, naprimer crowdfunding, peer-to-peer -peer oziroma space landing. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. To so torej bila stališča poročalcev v senci, sedaj pa poslanke in poslanci odbora za regionalni razvoj, gospod Žulje prvi. Euh, euh. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej nekaj besed v zahvalo obema soporočevalcema. Res je, da se sedaj eh, ukvarjamo z temo, ki je med najpomembnejšimi v tem eh, trenutku eh, proti koncu sklica. Zagotovo si moramo prizadevati za to, da bi izboljšali predlog komisije, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi, iz česa izhajamo, kajti kohezijska politika lahko koristi vsem regijam Evropske unije. Veliko eh, je tudi eh, primerjav z trenutnim programskim obdobjem. To je povsem eh, utemeljeno, vendar pa menim tudi, da ne smemo narediti te napake, da bi dali vtis, da se v Evropi nič ni spremenilo v zadnjih 25 letih. Čas je, da napredujemo, da spremenimo kohezijsko politiko. Ta se mora prilagoditi modernemu času in eh, biti sposobna soočiti se z modernimi izzivi. O kohezijske politiki smo tukaj že večkrat govorili. Eh, potrebno eh, je poskrbeti za to, da bo nova kohezijska politika. Eh, pokazala, eh, da je prilagojena vsem spremembam, ki so se zgodile v eh, zadnjem času. Določene regije so se znašle v velikih težavah eh, in tudi tem regijem je potrebno pomagati. Nekaj regij je bilo soočenih z velikimi izzivi, kot recimo v okviru migracijske krize. naj se vrnem še k eni izmed pomembnih točk v tem sedmem kohezijskem poročilu. In sicer gre za situacijo uh, regij v uh, prehodu, kajti analize so pokazale, da Nekatere izmed teh regij zaostajajo v primerjavi z eh, bolj razvitimi eh, regijami. Po drugi strani pa so se jim približale eh, tudi šipkejše regije v zadnjih letih in zaradi tega se bodo te regije sedaj znašle v težavah. In zato je tudi Evropska komisija predlagala, da bi razširili eh, kategorijo regij v eh, prehodu. Mislim, da bi eh, to bilo koristno in potrebno za prihodnost kohezijske politike. In še eno točko ne smemo pozabiti, zato temu se tudi sam ukvarjam in sicer Regije v prehodu potrebujejo ustrezno uh, pomoč, uh, upravičeno podporo, uh, ki jim bo omogočila, da se soočijo uh, z trenutnimi izzivi. In še stopnja sofinanciranja, ki je bila že omenjena. Soporočevalca sta za to kategorijo eh, predlagala manjše zvišanje eh, sredstev. Eh, in sicer naj bi se za najbolj razvite regije zvišalo sofinanciranje z 40 na 60 odstotkov. Za regije v prihodu pa manj in uh, jaz sem mnenja, da bi morali prejiti iz 60 na 70 odstotkov za te reke v prehodu. Še veliko je drugih zanimivih eh, točk, eh, ki bi jih lahko izpostavil. Eh, vendar pa bom uložil predloge sprememb in upam, da bomo na ta način dosegli kompromise, ki bodo utemeljeni in pa upravičeni. Potrebujemo preprostejšo in učinkovitejšo kohezijsko politiko. Hvala lepa, gospod van Miltenburg. Eh, Hvala lepa, predsedujoče. Bom govoril v maternem jeziku, enkrat za spremembo. Zelo vljudno se bom izražal, ampak moram izraziti strašno razočaranje. Desetletja nazaj gremo s to politiko kot da torej ne bo povezave na evropski semester, tako da ne bo makroekonomskega pogojevanja, tako da to ne bi bilo potrebno. Tako da to samo uvira. Tako da torej sploh nismo naredili nobenega napredka, kar se tiče veliko instrumentov, ki jih uporabljamo, kajti vedno bi naj dosegli seveda optimalne rezultate z vsakim evrom. Zdi se, kot da smo kar obstali, kot da smo sedaj celo stopili korak nazaj. Veliki projekti, če jih ne bomo več financirali iz evropskih sredstev. Gospod Novakov ali v Bolgariji ni potreb po financiranju velikih projektov, kar se tiče infrastrukture, naprimer. Ma ne menite, da bi morali morda povišati sredstva za CEF, morali bi morda z vsakim evrom skušati financirati učinkovito, ko seveda ste sem prisluhnil poročevalcem, potem lahko rečem, da gre za strukturne sklade, gre za ustrezno kohezijo, teritorijalno kohezijo. Prave teritorijalne kohezije pa tukaj ne vidim vidim samo to, da nekako želimo obrniti to, kar že imamo. Kar se tiče EKSRP, mislim, da ste predsedujoče o tem že govorili. Če si želimo to imeti, potem bomo morali to usklajevati z drugimi politikami, kmetijske politike. Kar se tiče stopne sofinanciranja, 85 odstotkov, kot da ne bi išli iz finančne krize in ne bi mogli zahtevati za več, za tiste, ki so nekaterih projektih, da bi lahko prispevali malo več. Kar se tiče kohezijske politike, pa še tole. Smo torej včasih, ko imamo druge naloge, gre za varnost, gre za migracije. Potrebno bo biti ustrezno konkurenčen. Vsak evro bo potrebno ustrezno uporabiti. Tukaj ni prav veliko modernizacije. Zdi se mi, da tudi to ni prav realistično. Samo manjšo lučko na koncu predora pa le vidim, torej zaključujem s tem pozitivnim elementom. Oba soporočevalca sta se poskušala osredotočiti na 25 odstotkov za podnebne spremembe. To bi naj zvišali z 25 na 30 odstotkov. To je vajen predlog. Ampak to je v bistvu edino, edina svetla plat tega predloga. Ne najdem torej v tem predlogu razprav zadnjih nekaj let. Mislim, da bomo oslabljeni v razpravah s svetom, kaj ti svet je, seveda se zdi, da bi rač odlekel to baso poročevalcev. Hvala lepa. Še kdo, kakšna pripomba, gospod Van Nistelrooy? Hvala lepa. Ja, to je pa kar precejšen zalogaj. Za naslednjih sedem let lahko zelo filozofiramo, ampak gre tudi za realnost. Mi moramo zagotoviti sredstva za delo na terenu. Kaj smo gotovili? Javne naložbe so bile v veliko težavah podkrepljene s kohezijsko politiko. To je ta povezava z resničnostjo, ki je prisotna. Drugič. Danes začenjamo s tednom regij in mest. Ono, kar sem si ogledal, sem bil na socialnih medijih. In Juncker je dejal, da gre pri kohezijskem skladu za to, da znova povežemo državljane z evropskim projektom. Zelo pomembno je, da bolje komuniciramo. Imamo evropsko delavnico ta teden, ki poteka. In torej želimo pripovedovati zgodbe. Ne želimo pri tem izmenjavati finančnih instrumentov, sedaj lahko imamo spremembe instrumentov, iti predaleč te milijarde evrov, ki jih porabljamo morajo biti ustrezno uporabljeni, mogoče drugačnem partnerstvu. In tukaj se popolnoma strinjam s poročevalcema. Kodeks obnašanja, potem bi moral biti veliko bolj spostavljen kot prej. Dansko je pomembno, da sicer mi načrtujemo, potem pa seveda dansko izvajamo na terenu. In ko odbor, naš odbor, gre na obiske, imeli smo tri obiske delegacij in letos bomo spet šli in prisluhnemo županom, ki pravijo, da želijo vasi mesta povezovati. Mi pa razpravljamo, kako bi to storili in pogosto gre tu za pomembne družbene ekonomske komponente, ki jih ne smemo pozabiti, pa tudi infrastrukturo. Torej, kar se tiče poslušanja in branja, mislim, da ste prevzeli pristop komisije, da ne bi imeli revolucije, ampak evolucijo, da ohranimo dobre zadeve. To eksante pogojevanje na predsedstvu LS nedavno smo slišali, da je načrtovanje v ministrstvih, v regijah se izboljšalo v starejših in novejših državah članicah. Tako čezmejno sodelovanje se je izboljšalo. To ima jasno dodano vrednost. Jasno zastavljene cilje. In torej, ne gre za revolucijo. Potem pa še instrumenti. Mislim, da kjer je velik pritisk na proračun, za kohezijsko politiko, saj imamo 45 odstotkov manj, bi morali države članice imeti več besede, kako lahko ustrezno uporabijo sredstva, ki bodo bolj prikolajena posameznim projektom. Potem moramo, če imamo manj sredstva, biti bliže državam članicam, bliže mestom in regijam in jim dati tudi več možnosti odločanja uporabi teh sredstev. To smo storili te nalože v omnibusu, ampak mislim, da moramo iti tukaj še dle, imeti več specifičnih instrumentov. In bomo potem seveda videli, kako se bo to pokazalo tudi v obliki prilogov sprememb. Se pa vesel, da je to poročilo stabilno, da ne ustvarja nekih novih zapletov za regije in mesta. Zelo jasni so ti cilji, ki smo jih navedli in gradijo na tem, kar smo imeli že v zadnjem obdobju. Ne izgubljamo časa, v naslednjih tednih, mesecih, strinjam se s Konstanco, da bi morali glasovati decembra. Ni druge možnosti, kot da torej, to izvedemo takrat, tudi če bodo potrebni še dodatni sestanki. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Breso, prosim, beseda vaša. Grazie. Najlepša hvala, predsednica. Tudi jaz bi vas prosila, če bi lahko imeli nekoliko več časa. Seveda, nočemo zavlačevati, ampak vseeno potrebujemo čas za podajo predlogov sprememb. Potrebujemo čas, da lahko v miru preberemo poročilo in da pripravimo svoje predloge. Torej, če bi bilo mogoče, da bi imeli nekoliko več časa na razpolago, bi bili seveda zelo veseli. Potem bi se seveda rada zahvalila soporočevalcema. Mislim, da ste opravili odlično delo, ki je bilo zelo zahtevno. Seveda, ta uredba je zelo zapletena. Rada pa bi se navezala na to, kar je pred menoj povedal kolega Van Miltenberg. Da, seveda, potrebujemo bolj moderno, bolj sodobno strategijo tudi v povezavi z kohezijsko politiko, ampak to velja za vse naložbene politike Evropske unije ampak to je povezano s samimi, samimi cilji. Zato se nam zdijo sedaj predlogi zanimivi. Bolj moramo biti osredotočeni, osredotočili se bomo na tiste najpomembnejše cilje Evropske unije, o katerih smo nedavno tudi razpravljali, naprimer v povezavi z ukrepi o omejitvah emisij. Jasno je, da morajo biti cilji politik ustrezni oziroma da morajo ustrezati trenutnemu času, v katerem se je znašla Evropa, predvsem v povezavi z gospodarskim stanjem. Ampak tukaj gre za uredbo, ki določa pravila glede uporabe teh skladov. Zato mislim, da ne smemo pozabiti na to, da so dobri zakoni ponavadi stari. To, da nekaj spremenimo, ni samo po sebi dobro. Gre namreč za uredbe, ki jih je potem treba izvajati. Države članice in regije, pa tudi lokalne skupnosti, morajo potem to izvajati. To velja tudi za končne uporabnike. In seveda, uporabniki si ne želijo, želijo da bi vsakič znova spreminjali strukturo teh predpisov in te uredbe. Torej, to, da ne bistveno spremenimo predpisov, ne nujno pomeni, da nismo unesli tudi določenih novosti v ta predlog. Mislim, da gre za to, ne gre le za same spremembe predpisov. Seveda, znižanje stopen sofinanciranja, to občutno znižanje je vsekako zelo težavno, da države članice bodo morale povečati svoj doprinos. Ampak dejstvo je, da še nismo v celoti išli iz krize. Določene države članice in naše regije so še vedno v krizi in zelo težko bodo zagotovile uh, stopnjo sofinanciranja v vrednosti 50-60 odstotkov oziroma tudi 30 odstotkov za tiste najrevnejše regije. To so najrevnejše regije, da prav te regije so pogosto sedaj v še večji krizi. Mislim, da je to nekaj, kar predlagata naša dva soporočevalca ustrezno. Torej to, da ne gre za zavezo, za nekaj, kar bi bilo obvezno. Poleg tega se strinjam tudi s tem, da bi sem ponovno unesli Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Torej, da bi tudi ta sklad vključili v uredbo o skupnih določbah. Zakaj? Prejšnji teden smo potrdili dnevni red za gorske, gorska območja. Tukaj se ne smemo osredotočiti samo na kmetijstvo, samo na podeželja. Ne, ruralna območja in tudi gorska območja morajo imeti možnost, da v celoti izkoristijo tudi te sklade. In rezultati do sedaj niso bili najboljši. v, v okviru splošnega načrta, bomo sedaj ta sklad črtali in to bo imelo negativen vpliv. Do sedaj se ta sklad ni najbolj uporabljal za te namene in to pomeni, da tudi v prihodnje, v naslednjem programskem obdobju ne bo tako. Mi bi morali to zagotoviti. To bi bila dobra možnost, kako lahko naredimo korak naprej in ne nazaj. gospa Krelj in tudi gospa Krelj to že ve, gospod Novkov pa še ne. Lahko povem, da tako kot gospa predsednica, tudi sama nisem najbolj prepričana glede tega, da bi tukaj črtali možnost, da bi del, manjši del strukturnih skladov lahko namenili tudi nacionalnim delom programa Invest EU. Zakaj? Gre za prostovolen ukrep. In gre za to, da bo to prostovoljno tudi za regije. Če bomo zagotovili, da bomo tukaj spoštovali tudi prostovoljno naravo vključenosti regij, potem mislim, da je to mogoče izvesti. Ampak seveda, o tem lahko še razpravljamo. Nimam konkretnih odgovorov, vseeno pa imam določene pomisleke edini skladi, ki ne bi bili povezani z Invest EU, bi bili potem prav strukturni skladi. Vse ostale politike bodo namreč povezane z Invest EU, tukaj gre za obzorje, za kulturne programe in tako naprej. In mislim, da bi nam to lahko bolj škodilo, kot koristilo strukturnim skladom. Še posebej z vidika regijskih politik. To velja tudi za Evropski socialni sklad. Naložbe v socialne zadeve bi lahko pridobile s tem novim programom Invest EU. Ne gre za klasičen Junckerjev načrt, ne gre za spremembo pri načrtovanju. Zato lahko povem, da trenutno še nimam konkretnega dokončnega stališča, imam pa nekaj pomislekov glede tega predloga. Glede ostalih delov poročila, pa mislim, da je to odlično izhodišče za našo razpravo. In mislim, da moramo biti kot odbor pogumni. Kohezijsko politika bila v zadnjem času pogosto napadena. Sama pa mislim, da je to najpomembnejša politika za to, da bi vse regije vključili v politike razvoja in kohezije in zato, da bi odpravili neenakosti. Seveda, če bo vse skupaj ločeno in razkropljeno, ne bomo uspeli doseči tega skupnega zagona, skupnega napredka, zato da bi se lahko soočili z izzivi, ki so pred nami. Še vedno verjamem, da gre za stebr naših politik in da moramo kohezijsko politiko braniti tudi z vidika financiranje. Zato sem res eh, prepričana, da moramo poskrbeti tudi za spremembo zneskov, tako kot sem prepričana, da bomo to storili. Hvala lepa, naslednji gospod Hetman. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala lepa, predsedujoča. Skušal bi biti kratek. Najprej. Tudi sam bi se rad zahvalil so poročevalcema, kajti ter dosta delala. In dejansko je delo obrodilo veliko pozitivnih sadov. To je moja prva pripomba. Druga, prav tako se strinjam, da potrebujemo evolucijo preko revolucijo v kohezijski politiki. Potrebno je nadaljevati z nekaterimi spremembami, kajti vsi tu se zavedamo, da obstajajo nekatere težave. Ne samo v zadnjih letih, ampak nasplošno pri izvajanju skladov. Potrebujemo torej evolucijo. Kaj ti, če seveda bo prišlo do evolucije, to ne bo dobro. Hvaležen sem za vaše prispevke, prav tako pa mislim, da nasprotju z nekaterimi drugimi mnenji, mislim, da je hiter tempo dela, po mojem mnenju, tudi prihodnih prejemkov, prejemnikov sredstev nekaj, kar moramo storiti. Hitreje, kot bomo imeli pravila za prejemnike, prej bodo osvojili tudi spremembe in to bo bolje za vse. Od tistih, ki uporabljajo sredstva, do tistih, ki potem izvajajo, da bodo lahko tudi najmanjši projekti strezno izvajanje šel bi še le, morda bi bilo dobro imeti, morda je dobro imeti dokument, ki morda ni idealen, pa vseeno nekaj, kar pomeni napredek za državljane, ne pa da oklevamo in zavlačujemo, kajti tako bi lahko prišlo do vedno več zamud in potem se bo novi parlament odločil, ali je kohezijska politika sploh še potrebna, ravno zaradi zamot. In potem bi se ne strinjal še z nekaterimi zadevami, kot je naprimer en plus dve namesto en plus tri pravilo. Po mojem mnenju to ni ravno prava pot. En plus tri je bolj pozitiven, še prav posebno, kar se tiče dolgoročnih naložbenih projektov ki vključujejo visoke stroške. Koncovej eh, fazi. Še prav posebno v končni fazi izvajanja. Če bi se vrnili na en plus dve, bi to lahko pomenilo tudi nezaželene rezultate. Naprimer, umetno razdrobitev projektov v manjše dele. Pa še nekaj, morda bi tako tudi škodovali inovativnosti, kajti inovativni projekti pogosto potrebujejo nekoliko daljše obdobje za izvedbo. In to zato, da bi potem dosegli rezultate inovacije na, v širšem obsegu. Na krajši rok to ni možno. In potem še eno vprašanje, ki je že bilo izpostavljeno, to na kratko omenim. To je zniževanje stopnje sofinanciranja z 85 na 70 odstotkov v primeru manj razvitih regij. Spet, če je cilj zatem ta, da je povečevanje stopen sofinanciranja nekaj, kar bo okrepilo so odgovornost držav pri projektih, tako to jaz razumem, potem Mm, vas bo to morda razočaralo, ta instrument. Mm, mislim, da ne bo deloval tako, kot je načrtovano. Še prav posebno, ker moramo vedeti, da v praksi je ta stopnja sofinanciranja omejena še z drugimi uredbami, kot je naprimer zakonodajalni pomoči in tako dalje. In danes je realna stopnja 64 odstotna. Morda bi se lahko izkazalo, da če bi to spremenili na 70 odstotkov, da bo potem tista prava stopnja sofinanciranja malo nad 50 odstotna. In to bo potem pomenilo veliko uvir za veliko projektov, ki bi jih običajno lahko imeli v šipkejših regijah. Še več, mislim, da je potrebno izpostaviti še bolj, da potrebujemo nadaljne poenostavitve za finančne instrumente. Tukaj je velikanski potencial za prihodnost, vsaj po mojem mnenju. Naj jaz postavim za konec še tole. Bolje je imeti nepopoln dokument, pa pripravljenega prej, da ga bodo lahko tisti, ki ga potrebujejo, ki uporablja sredstva, uporabili, če bodo pravila enostavnejša in bolj prožna in če bo stopnja sprejemanja odločitev kar najnižja v posameznih državah članicah. Tako bi potem tudi nepopoln dokument lahko bil uspešen. Hvala. Thank you. Najlepša hvala, gospod Obricht. <coughs> Najlepša hvala. Najprej bi se rad opravičil, če bom ponavljal to, kar smo že slišali ampak vseeno, rad bi se zahvalil soporočevalcema. Ne gre le za simbolič, simbolično gesto. Vem, da se vedno zahvaljujemo poročevalcem, ampak prepričan sem, da je pred vami velik izziv. Pripraviti morate nekaj v kratkem času, ne gre za običajen postopek. To, ta predlog komisije je drugačen. in seveda spoštujem gospoda Van Miltenberga, ampak ne strinjam se s tem, kar ste rekli glede tega, da je svet, svetov pristop tukaj bolj modern, bolj sodoben. Tudi v svetu obstaja ta dva tabora. Del držav članic se zaveda, da je edina možnost, da dosežemo inovacije, kohezijska politika torej, da je treba spremeniti kohezijsko politiko. Drugi del sveta, sem spadajo nizozemska, danska in švedska, pa pravzaprav sploh ne želijo kohezije. In želijo kohezijo spremeniti v klasičen pomen kohezije za revnejše države. Vem, zakaj vem, ker sem se sestal s veleposlaniki. In povedali so mi, da je za nas, za njih najbolje to, da bi imeli tukaj nič za kohezijsko politiko strani neto plačnikov. Da vemo, da je to začasno stališče in da bo situacija na koncu drugačna. Ampak dejstvo je, da naprednejše, bogatejše države ne potrebujejo kohezijske politike. Ta bi morala biti namenjena manj razvitim državam. Predlog komisije pa je drugačen. Predvideva, da je kohezijska politika namenjena vsem. Predvidevajo samo spremembo kriterijev in meril. Gre tukaj za spremembo načina razmišljanja, ki velja predvsem za regije v prehodu. Zdaj govorimo o tem, da bi morala biti kohezijska politika namenjena vsem državam. Morda manj, bolj tistim, ki so manj razvite in tistim, ki so v prehodu, ampak kohezijska politika bi morala ostati. Ne gre za to, da je kohezijska politika le, tistim, le za tiste, ki potrebujejo denar. Tako je bilo v preteklosti. Ampak, če sedaj prisluhnemo svetu in komisiji, je jasno, da je kohezijska politika sedaj drugačna, da ne bomo ločno obravnavali novih držav članic. Torej, ta čas posebne obravnave teh držav je sedaj mimo. Vprašanje je torej, kako bomo sedaj postopali. V čem je glavna težava? Netoplačniki bodo sedaj vse skupaj poskušali oblikovati na, tra na tradicionalen način. Dajmo kohezijsko politiko tistim revnim, da bodo naprimer um, zgradili ceste in tako naprej, zato da bomo vsi imeli koristi od teh inovacij. V čem je tista glavna posebnost kohezijske politike? Glavna posebnost je deljeno upravljanje. Deljeno upravljanje je nujno pomembno za obstoj kohezijske politike. Gre za vprašanje, za vprašanje sofinanciranja, so odgovornosti. Gre za vprašanje upravljanja celotne politike gre za to, da morajo države članice spremeniti svoj način funkcioniranja. Zato je deljeno upravljanje pomembno. To, da bi denar iz kohezijskih politik namenili čemu drugemu oziroma tega denarja ne bi namenili kohezijskih politiki, ne bi nujno pomenilo samo manj denarja, ampak manj denarja za deljeno upravljanje. Sedaj bi to namenili nacionalnim ovojnicam. Pri instrumentu za povezovanje Evrope, imamo določeno deljeno upravljanje in potem nacionalne ovojnice, kjer ne gre za deljeno upravljanje. Torej, glavna logika je tam to, da se denar jemlje. Podobno je tudi pri programu InvestEU. Nočem reči, da gre za slabo zamisel. Ampak zakaj je to prostovoljno? zato ker vsi vejo, da bodo države članice na konc, konc, koncev izbrale lažjo možnost. Zakaj torej ne bi spremenili kohezijske politike? Zakaj sedaj ne bi omogočili nečesa, kar bi bilo bolj enostavno? Mislim, da bi morala ta uredba o skupnih določbah odgovoriti na to vprašanje. Gre za politiko, ki ni tradicionalna, ki ni zgodovinska, ampak vključuje zelo posebno metodo, deljeno upravljanje. Ali želimo deljeno upravljanje ali ne? Potem je tu vprašanje vsebine. Kaj želimo vključiti v to deljeno upravljanje? Želimo več inovacij ali želimo kaj drugega? Če prisluhnemo mestom. Mesta pravijo, da po njihovem mnenju ne bi smeli dobivati denarja za raziskave. Želijo si inovacij, inovacij v transportu in tako naprej. Zato je to, po mojem mnenju, ključna težava. Seveda, o tem bomo še razpravljali, o tem, da bi jemali denar iz kohezijskega sklada za instrument za povezovanje Evrope. Zavedam se, da je to pomembno vprašanje. Ne gre le za to, ali denar vzamemo ali ne, ampak kako to storimo. To je pomembno. Potem pa še Invest EU. Rad bi ponovil to, kar sem že povedal. Ne morem si predstavljati, da bi denar jemali iz nacionalnih, nacionalnih ovojnic, ne da bi imeli okno za to v okviru Invest EU. Če tega ne bomo imeli, kohezijskega okna v okviru Invest EU, potem se bo ta denar preprosto razpršil po celotnem programu. No, naj povzamem uredba o skupnih določbah je po mojem mnenju osnovni dokument. Gre za to, ali smo pripravljeni spremeniti to politiko, ali smo pripravljeni slediti komisiji. Mislim, da poskušata soporočevalca najti nekakšen kompromis, tako da ne bi sedaj sprožila revolucije. Ampak mislim, da se temu ne moremo izogniti morali se bomo soočiti s to težko razpravo v povezavi z uredbo o, skupnimi, o skupnih določbah. Mislim, da bi morali o tem glasovati kar se da hitro. Ne gre za to, da potrebujemo rešitev zelo hitro. Ne, potrebujemo stališče parlamenta, zato da bomo pripravljeni in odprti za pogajanja. Zato da bomo odprti za nove možnosti. V našem odboru ne bi smeli govoriti o starih, tradicionalnih politikah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 Najprej bi se rad opravičil, da sem prišel nekoliko pozno. Imel sem druge obveznosti. Najprej bi se rad zahvalil soporočevalcema. Hvala za opravljeno delo. Pred vama je pomemben izziv pri poskušanju doseganja kompromisov v pripravi na prihodnje volitve. In seveda gre tudi za izzive, ki so povezane samo kohezijsko politiko nasplošno. Res bi se vama rad zahvalil za opravljeno delo. Rad bi tudi povedal oziroma se zahvalil komisiji za pripravljen predlog. Mislim, da bo sedaj postopek poenostavljen in da bodo pravila bolj enotna. Vseeno pa imam še vprašanje, morda ga je kdo že zastavil. Ali je ta uredba dovolj prijazna za uporabnika? To je zame zelo pomembno. Vse skupaj želimo poenostaviti. Ampak sprašujem se, ali bo to res vse skupaj poenostavilo za uporabnike, za končne upravičence teh smernic? Ali imamo tukaj še vedno določene neuporabne postopke? Poglejmo sklad za, za regionalni razvoj. Za podeželska območja moramo ustrezno poskrbeti. Vse skupaj moramo poenostaviti. Ukrepi morajo biti učinkoviti, tako da bomo poskrbeli tudi za gorska območja, za najbolj oddaljena območja, da se ljudje ne bodo izseljevali. Poskrbeti moramo, da bodo ukrepi ciljno usmerjeni in preprosti. Sam prihajam iz regije, ki meji na Slovaško. In v dveh mandatih sem bil zadolžen za manjšo lokalno skupnost. Če sedaj primerjam upravno breme med kohezijsko politiko in kmetijskimi subvencijami, lahko povem, da, takšne da tega sploh ne moremo primerjati. Zato menim, da bi morali še naprej pritiskati na komisijo. In tukaj morata poročevalca odigrati ključno vlogo. Torej, poskrbeti moramo za to, da bo komisija vsa pravila še bolj poenostavila. Zdaj pa še glede dodelitev sredstev. Določene regije to uporabljajo za določene regije, za regije, ki to najbolj potrebujejo in mislim, da lahko visoka stopnja sofinanciranja uh, odvrne uporabnike od tega, da bi to uporabljali. Potem pa še nekaj glede pravil N plus 2 oziroma N plus 3. Kaj se lahko zgodi na češkem? Mogoče je, da bo vse skupaj narejeno samo v okviru enega leta prejšnje obdobje se bo končalo z N plus 3, novo obdobje se bo začelo z N plus 2. Potem bo tukaj vmes eno leto in v tem letu bo nekako treba absorbirati vsa ta sredstva. To ne bo težavno le za Češko, ampak tudi za Polsko in Slovaško. Naša upravna zmogljivost ni dovolj močna, da bomo lahko pripravili in poskrbeli za vse projekte. Zato bilo, bi bilo morda dobro, da bi uvedli nekakšno prehodno obdobje za začetno obdobje. Tako, da bi pravilo N plus 3 še vedno veljalo na začetku naslednjega programskega obdobja. Potem pa še moj zadnji komentar. Situacija na trgu delo je zapletena. Veliko strokovnjakov, ki delajo veliko strokovnjakov, naprimer, dela v zasebnem sektorju, niso pa aktivni na, na ravni javnega sektorja. In to, da bo vse skupaj skoncentrirano na začetek naslednjega programskega obdobja, lahko pripelje do tega, da pravzaprav sploh ne bomo imeli, imeli dovolj ljudi, ki bi pripravili nove projekte. Morda se bo to zgodilo v več državah članicah. Ampak tam, kjer imamo naprimer brezposobnost v višini 5 odstotkov, vsekakor nimamo dovolj velike upravne zmogljivosti, da bi poskrbeli za to. Najlepša hvala. Sedaj smo prisluhnili še zadnjemu članu odbora Regi. Sedaj pa so na vrsti naši gosti, gospod Javier Orit, ki zastopa Evropski ekonomsko-socialni odbor. Izvolite. Eh, Bom govoril kar špansko. Najlepša hvala. Rad bi se vam zahvalil, da ste mi dovolili, da predstavim, kakšno je mnenje našega odbora. Rad bi se vam zahvalil tudi za odlično sodelovanje med Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Evropskim parlamentom, še posebej na področju večletnega finančnega okvira. Mislim, da bomo lahko potem pripravili tudi skupno stališče. Sam sem poročevalec za uredbo o skupnih določbah. In tukaj sem v imenu kolega iz skupine delodajalcev ena od glavnih značilnosti, ki smo jo opazili, je to, da je besedilo precej enoznačno. Čeprav, in da se glede tega strinjamo, čeprav obstajajo določene razlike med tremi skupinami v ekosoku. Za začetek bi rad povedal, da se ne strinjamo s tem, da bi prišlo do kakršnihkoli rezov sredstev za kohezijsko politiko sta res 36 milijard, se nam zdi neustrezen. Še posebej, če pomislimo, kakšne posledice bo to imelo, kakšne so posledice v določenih delih Evro Evrope po gospodarski krizi. Sedaj vidimo tudi določene socialne posledice. Pojavljajo se določena mnenja, ki celo spodbijajo oziroma dvomijo v sam obstoj in pomen Evropske unije. če pogledamo evropski stebe socialnih pravic in vse te nove koncepte, lahko vidimo, da je to z tega vidika precej problematično. Tukaj govorimo o tem, ali je mogoče prenesti sredstva, sredstva v Invest EU. In tukaj je prišlo tudi do manjšega, manjših sredstev oziroma manjših naložb. Mi pa potrebujemo več naložb, ne manj. To, da bi se vse skupaj preneslo v Invest EU oziroma da bi se del prenesel v Invest EU, ni najbolj smiselno. Bolj smiselno bi bilo, da bi del Invest EU-ja prenesli v regionalne sklade in ne obratno. Mislim, da se glede tega strinjamo s parlamentom. Predvsem glede samih zneskov. Mislimo, da bi morali zneski oziroma vrednosti ostati enake, kot so bile v obdobju dva tisoč štirinajst-dva tisoč dvajset. Šedaj, sedaj pa še nekaj konkretnih vprašanj glede uredbe o skupnih določbah. Strinjamo se s tem, kar ste povedali glede sprememb za učinkovitost, fleksibilnost, poenostavljanje. Strinjamo se s takšnimi spremembami. Strinjamo se tudi s tem, da se okrepi upravljanje na več ravneh. Radi pa bi vas opozorili na nekaj. To je povezano s kodeksom ravnanja. Mislim, da da obstaja pomembna razlika v mnenju Business Europe in EUTC. Torej, mnenji teh dveh organizacij se razlikujeta, predvsem glede stopnje vključenosti in dialoga. Mislimo, da bi morali tudi to upoštevati, da bi naprimer to zapisali tako, da bi bilo zavezujoče. Potem pa bi rad na hitro omenil še nekaj vidikov. Tudi vi ste že omenjali to, kar bom sedaj izpostavil tudi sam. Kakšno je mnenje našega odbora? Glede makroekonomskih pogojenosti za kohezijske sklade lahko povem naslednje. Mi se ne strinjamo s tako strogim razlaganjem tega. Poleg tega se niti ne strinjamo s tem, da bi se pravilo n plus 3 zamenjalo z n plus 2. Sedaj pa še sofinanciranje. Tukaj moramo zagotoviti več prožnosti. Splošen pristop bi moral biti bolj prožen. To je povezano še posebej s spremembo, ki je povezana z regijami v prehodu. Potem pa še nekaj glede specifičnih instrumentov. tukaj so, moramo poštevati naprimer gorska območja in nekatera druga območja s strukturnimi težavami. Strinjamo se s tem, da bi morali sem vključiti tudi EKSRP. Potem pa bi rad omenil še nekaj, preden zaključim. Ne strinjamo se s tem, da v členu sedem nimamo več sklicov na uredbo o zagotavljanju enakosti med spoloma. To je seveda vključeno v člen 67. Ampak mi bi radi, da bi imeli tukaj sklic na nacionalne zaveze. Tako da bi bilo to jasno že od samega začetka. Da bi s tem res podarili, da se izvajajo ustrezni ukrepi. Ker bo prišlo do zmanjšanja sredstev in v povezavi s prenosom na IPE, lahko povem, da ne nasprotujemo temu možnemu prenosu. Ampak če ohranimo možnost prenosa, morajo sredstva ostati na isti ravni, kot jih imamo sedaj. No, seveda, če bomo imeli ta prenos v InvestEU, pa bo to problematično. Takšen prenos se nam ne zdi najboljša ideja. Nasplošno se s prenosom v CEF strinjamo, seveda, če splošna vrednost sredstev ostane ustrezna. Najlepša hvala. Z veseljem smo prisluhnili vašemu mnenju. Hvala, da ste bili danes z nami in hvala za odlično sodelovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. gospa Marini iz odbora regi nažalost ni uspela uskladiti svojih zadolžitev, zato je danes ni z nami. Torej bom kar predala besedo komisiji. Gospod Vambresko, izvolite. Thank you very much, Mrs. Chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil tudi obema poročevalcema za opravljeno odlično delo v zelo kratkem časovnem obdobju. Da, da, tako kot ste povedali, narediti moramo vse, kar je v naših močeh, da bomo zagotovili kar se da veliko pravne jasnosti za organe in upravičence na terenu. Seveda, izogniti se moramo temu, da bi prišlo do kakšnih takšnih zamud, kot smo jim priča v trenutnem programskem obdobju to je pravzaprav naš skupen cilj, skupen cilj Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Poleg tega bi rad povedal še nekaj. Pozdravljamo to, da ste se v poročilu osredotočili na izbrano število vidikov. Ne gre nujno za to, da se strinjamo z vsem, kar ste zapisali, ampak mislimo, da je vaš pristop dober. In upam, da bomo takšen pristop ohranili pri razpravah v parlamentu. Če bomo razpravljali o prevelikem številu sprememb in če bomo imeli preveliko število sprememb, potem to vsekakor ne bo prispevalo k temu, da bi lahko ukrepali hitro. Potem še nekaj. Nasplošno bi rad podprl pristop, ki ste ga izbrali v poročilu. Torej, da se ne razvodeni določb o dobrem finančnem upravljanju. Kot veste, smo predlagali zelo veliko poenostavitev, da bi zmanjšali upravno breme. Ampak še vedno mislimo, da vse upravne zahteve niso nepotrebne. Zagotoviti moramo transparentnost in ustrezno odgovornost. To je denar evropskih davkoplačevalcev in zato upamo, da bo Evropski parlament komisijo podprl pri tem trudu. Da, seveda smo slišali tudi to, da si želite, da bi vse skupaj še bolj poenostavili, ampak ta denar ne sme biti zaston. Zato bi se red, res rad zahvalil poročevalcema za izbrani pristop. Potem pa bi rad pokomentiral še tri ali štiri stvari, ki ste jih omenili tekom te razprave. Najprej ekonomske reforme in naložbe, ki jih podpira kohezijska politika. Mislimo, da je treba ta dva procesa kar se da povezati. Tukaj bi se rad navezala na to, kar je povedal gospod Olbricht deljeno upravljanje, torej kako zagotavljamo ta sredstva. Deljeno upravljanje predstavlja unikatno priložnost. Omogoča nam to, da vzpostavimo odgovornost in lasništvo na vseh ravneh, torej da združujemo reforme na eni strani in naložbe na druge. In po mojem mnenju je to tudi odlična, edinstvena priložnost v okviru evropskega semestra, da se bolj osredotočimo na regionalne vidike. Do sedaj smo to nekoliko zapostavljali. Torej sedaj se bomo bolj osredotočili na naložbe in regionalni vidik. In mislim, da bomo s tem kohezijsko politiko bolj približali skupni razpravi o gospodarskem upravljanju. Potem bi se rad navezal še na nekaj. To je program Invest EU. Slišali smo veliko različnih stvari ampak rad bi se navezal na eno ali dve stvari, ki smo jih slišali. Ne gre za prenos, gre za prispevek, za to, da se dosega cilje kohezije. Kaj to pomeni? Država članica se lahko na prostovoljni ravni odloči, da bo prispevala k Invest EU. Podpisala bo sporazum o prispevku. V tem bodo zapisani cilji in pogoji za uporabo teh sredstev. Torej, če država članica želi, da se ta denar, ta sredstva uporabi za različne regije po določenem ključu, potem bo seveda partner za izvajanje, ne glede na to, ali gre za EIB ali za nacionalno promocijsko banko, moral to upoštevati in moral bo potem poročati državi članici o tem, kako poteka izvajanje. Mislimo, da, je, da ta pristop prinaša veliko koristi glede samega vzvoda, glede upravnega bremena, glede pokritosti tvegan in tudi glede, glede večjega gospodarstva. Kaj pa, če to ne bo delovalo? Če partner za izvajanje tega ne bo ustrezno izvajal, potem bo imela država članica možnost, da zahteva svoj denar nazaj. Menimo, da gre za dobro in koristno možnost seveda je nikomu ni treba uporabljati. Ampak še enkrat, ne gre za prenos, gre za doseganje ciljev kohezije samo prek drugačnega načina izvajanja, ampak ne gre za konkreten prenos. Potem pa še sklad za razvoj podeželja. Kot veste, je tukaj komisija predlagala reformo skupne kmetijske politike. Ta naj bi povezala oba kmetijska sklada. In tukaj imamo potem tudi nov način izvajanja. V okviru SKP se sedaj ne bomo več toliko osredotočili na skladnost, ampak na pristop, ki zagotavlja rezultate oziroma temelji na rezultatih. Komisija je sprejela politično odločitev. Menimo, da je to lažje storiti, če bodo pravila teh skladov zapisana oziroma se bo v njih pogajalo v okviru enotnega okvira. Seveda, zavedam se, da je vaš pristop in vaš pogled na to drugačen, ampak želel sem vam samo pojasniti, zakaj smo pripravili takšen predlog. Potem pa bi rad povedal še nekaj, na kratko, če mi dovolite. Najprej kodeks ravnanja. Kodeks ravnanja, ki trenutno velja, najbrž ni popoln. S tem se strinjamo. Ampak mislim, da obstaja razlog, zakaj smo rekli, da, želimo, da ne želimo preklicati trenutne uredbe in ponovno uporabiti kodeks ravnanja. Tam je zapisano, kako naj bi delovalo partnerstvo in po našem mnenju naj bi to partnerstvo že obstajalo, potem, ko bomo, ko bomo začeli za razpravo z regijami in lokalnimi skupnostmi za novo generacijo projektov. To naj bi se začelo čez 3, 4, 5 mesecev. Če bomo sedaj opustili trenuten kodeks ravnanja in bomo sprejeli novega, seveda ta bi bil najbrž izboljšan in nasplošno boljši, čeprav mislim, da je tudi trenuten kodeks ravnanja že dober, potem pravzaprav ne bomo imeli ničesar, kar bi države članice zavezovalo k temu, da spoštujejo kakšen kodeks ravnanja. Kodeks ravnanja je namreč lahko sprejet šele potem, ko je sprejet zakonodajni akt. In tega ne moremo narediti v treh ali štirih mesecih. Zato smo se zavestno odločili, da ne bomo pripravili novega člena glede elementov novega kodeksa, ampak smo se odločili, da bomo uporabili trenutni kodeks in da bomo zagotovili, da pravila tega kodeksa še vedno veljajo tudi za naslednje obdobje. In potem na zadnje. Um, Kot veste, smo uh, predlagali, da črtamo velike projekte. Kot uh, veste, uh, mislim, da se lahko opremo na nacionalne sisteme v večji meri. Vendar pa smo v naših predlogih okrepili vlogo komisije pri nadzoru kriterijev za izbor projektov komisija lahko eh, prosi eh, nacionalne organe, da predložijo ustrezno dokumentacijo in poda tudi svoje propombe, ki jih je potrebno upoštevati. Torej, zagotoviti je potrebno eh, ustrezno kakavost projektov, ki bodo izbrani. Poleg tega pa smo uvedli tudi novi eh, projekt eh, in sicer gre eh, za pobude strateškega interesa. Ponavadi gre pri projektih zgolj za promet in okolje in zgolj za nekaj držav članic, sedaj pa predlagamo širšo zastavljene projekte in uh, nadzorni odbor bi uh, preveril uh, napredek uh, in uh, mislim, da ne potrebujemo uh, še to drugo raven projektov, ki uh, jih vi imenujete velike projekte. Mislim, da bom s tem zaključil. Če imate še kakšno koli vprašanje, pa bom znanje, na nje z veseljem odgovoril. Najlepša hvala. Ja, ja, seveda, tudi vi boste dobili besedo. Eh, hvala lepa za vse eh, te eh, komentarje. Mislim, da bodo razprave o prihodnosti zelo zanimive. Gospa Krel, beseda je vaša. Ja, ne bom govorila o vseh pripombah kolegic in pa kolegov. Mislim, da bomo imeli dovolj časa, da o tem razpravljamo še pri številnih sejah poročevalcev v senci, pa tudi tukaj v odboru vendar pa eh, bi eh, rada izpostavila eh, komentar Jana Olbrihta. Res je, da kohezijska politika pogosto ni preprosta. In sicer zato, ker smo se zavestno odločili, da upravljanje ne bo potekalo preko držav članic, ampak da bo to politika, ki se bo izvajala v regijah v sodelovanju z regijami, mesti in vasmi. In pri vseh kritikah, eh, ki eh, so povsem upravičene, mislim, da smo v zadnjih desetletjih pod različnimi pogoji na globalni ravni, pa tudi v regijah, dosegli eh, dobre rezultate. In vsak eh, evro, ki je vložen v kohezijsko politiko, eh, predstavljamo, da morda eh, konzervativen model vlaga, ampak to predstavlja 4 evre na regionalni ravni. Junkerjev načrt ulagan eh, pa naj bi zagotovil 17 eh, evrov eh, za vsak uložen evro, ampak to se je izkazalo bolj kot za dobro kampanjo, kot pa za resničnost. In sedaj razpravljamo o tem, kako razviti uh, okoljsko in uh, socialno ter gospodarsko kohezijo v Evropski uniji, kako zagotoviti trajnostno politiko na tem področju, kako zagotoviti zaupanje naših državljanov v to uh, politiko. V tem trenutku se mi zdi, da je eh, tradicionalen pristop, eh, pravi pristop, eh, ki se mi zdi hkrati tudi zelo modern. To politiko moramo zagovarjati, kajti to ni staromodna politika, ampak eh, predstavlja možnost eh, za eh, državljane Evropske unije, da na lastni koži občutijo, kaj se da storiti z evropskimi sredstvi. In uh, seveda. Uh, ne moremo v odbor za regionalne zadeve odločiti o tem, ali ne bi kmetijski sklad eh, ponovno uvrstili v eh, okvirno uredbo. Eh, o tem mora razpravljati odbor za kmetijstvo. In seveda bomo razmislili tudi o tem, ali je bolj smiselna uredba M plus 2 ali M plus 3 in razpravljali bomo tudi še o tem, kako naj bi izgledala stopnja sofinanciranja vendar pa mislim, da smo podali dober predlog glede M plus 2 in M plus 3. Kolegice in kolegi, eh, izkušeni ste na področju kohezijske politike. Eh, nobena država ne začne razmišljati o novih eh, projektih, dokler niso obračunani projekti iz prejšnjega programskega obdobja. Zaradi tega je potrebno razmisliti tudi o tem, ali ne bi bilo smiselno vendarle uporabiti uh, pravilo M plus 2 in potem še uh, sofinanciranje. Ja, vsekakor sem za uh, to, da zvišamo odstotek sofinanciranja, ampak potem je potrebno imeti tudi višji proračun. kaj ti, eh, če bomo imeli tako visoko stopnjo sofinanciranja, potem bomo lahko podprli le še malo projektov. In tudi to je potrebno upoštevati pri uh, določitvi uh, sofinanciranja. In seveda želim, da bi bila prihodnja kohezijska politika izjemno učinkovita in zato uh, želimo tudi sodelovati eh, oziroma poskrbeti za sodelovanje z programom InvestEU, z instrumentom Povežemo Evropo in tako naprej, ampak ne želimo prenosa sredstev. nekako moramo oboje povezati in uh, vsaka država članica ne potrebuje velikih eh, strukturnih projektov. To potrebujejo predvsem uh, vzhodnoevropske države ali pa srednjoevropske države, ki so se nazadnje pridružile Evropski uniji. In zaradi tega bi morali to vrstne projekte tam tudi eh, omogočiti in seveda je to zelo pomembna razprava eh, tudi za eh, recimo eh, Polsko in sicer, da bi sredstva za razvoj podeželja in pa Junkarjev načrt za vlaganje povezali, zato da bi eh, poskrbeli za skupno financiranje. To je vsekakor potrebno eh, podpreti in podpreti po mojem mnenju eh, lahko na ta način veliko dosežemo, vendar pa moramo razmisliti tudi o tem, kako bomo s kolegi eh, sprejeli enotno eh, stališče v odboru in čim bolj enotno stališče v parlamentu. Hvala lepa, gospod Novakov. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Včeraj bom govoril bolgarsko. Vam, če toliko mnogo hora vzehal časti komentirati. Najlepša hvala. Toliko kolegov je podalo svoje mnenje in uh, spregovorilo o, o poročilu, ki sva ga pripravila z gospo Krel. To pomeni, da sva zagotovila zelo dobre temelje, temelje za nadaljno razpravo. Veliko je bilo uh, komentarjev, ki so se uh, povsem upravičeno nanašali na oris uh, situacije. rad bi se vrnil k nekaterim pripombam, ki so bile eh, podane, kar zadeva prenos eh, sredstev, recimo. Eh, gospa Breso je govorila o tem. Ali pa gospod Žua. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali nasprotujeva instrumentu povežimo Evropo. Ne, na no, noben način, vendar pa je potrebno načelo vzajemnosti, če želimo ohraniti sredstva za kohezijski sklad. Kajti eh, vsi ti predlagani prenosi niso upravičeni. Tukaj gre eh, za odgovor na predlog Evropske komisije, potem pa eh, sofinanciranje in stopnje sofinanciranje. Nekatere regije eh, naj eh, bi imele višjo stopno sofinanciranja. Predlagava maksimum, ki se da doseči na tem področju. Zahvaljujem se gospodu Olbrihtu za to, kar je povedal. Kaj ti? Verjamem, da to, kar smo dosegli v večletnem finančnem okviru, ustreza eh, predlogu parlamenta. In Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi z velikimi projekti, o katerih eh, je govoril recimo gospod Hetman. Določili smo prak 100 eh, milijonov. To pomeni, da bo tukaj šlo zgolj za majhno skupino projektov in te projekte eh, želimo vključiti in želimo zagotoviti, da bodo ti projekti tudi izvedeni, kajti gre za zelo pomembne projekte, ne le za eno državo članico, ampak za celo vrsto držav članic. Rad bi se zahvalil gospodu von Miltenborgu za to, kar je povedal. Eh, njegove pripombe so me močno spodbudile um, ugotovil sem, uh, da lahko celo čas zavrtim nazaj. Ampak eh, pravzaprav sva, začela, sva želela s kolegico s tem poročilom zagotoviti le, da ne bi bilo dodatnih tveganj povezanih eh, z evropskimi volitvami. Torej. ko podamo določene obljube, jih moramo tudi izpolniti. In rad bi se zahvalil Evropski komisiji za eh, njen pristop. Eh, veliko je storila na področju eh, poenostavitve in to je šele eno izmed prvih poglavi. In pripričan sem, da bomo lahko dosegli kompromis. Finančni instrumenti so tudi bili omenjeni. In sicer eh, kot nasprotje kohezijske politike, mislim, da ne predstavljajo nasprotja kohezijske politike, ampak finančni instrumenti tudi ne morejo biti omenjeni kot neke vrste čudežno zdravilo za regije. Potrebno je namreč spregovoriti tudi o geografski dodelitvi eh, finančnih instrumentov. Eh, gre za dosego makroravnotežja povežemo Evropo, to je instrument, ki koristi številnim državam članicam, ampak uh, vsakega evropskega projekta ne moremo financirati za sredstve kohezijskega sklada. Zatem pa bom tudi zaslučil, zaključil. Najlepša hvala. Hvala lepa. To uh, so bile. Torej, eh, to je bila torej razprava o predstavljenem poročilu. Eh, vem, da poteka razprava o roku za vložitev predlogov sprememb. Predlagala vam bom datum, ki nam omogoča, da bi eh, glasovali o našem poročilu decembra. To je bil tudi prvoten črt odbora. Torej, če upoštevamo da lahko eh, glasujemo 3. decembra, je uh, zadnji rok za vložitev predlogu sprememb 22. oktober. Oziroma bi moral biti 22. oktober. Obdržali bomo torej to datum za glasovanje in določenim skupinam bomo dali nekoliko več časa za predloge sprememb. Mislim, da je to pravična odločitev. Dobro. 22. oktober, torej do 18. ure. To je rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala lepa. Tako, zatem pa zaključujemo, gospa Krel, samo zelo kratka pripomba. Pričakujem veliko predlogov sprememb, ampak rada bi prosila kolege, da ne pozabijo, da uh, se bo kmalo počela predvolilna uh, kampanja in uh, vsak kolega uh, ne rabi vložiti vsakega predloga posebej. Mogoče bi se lahko pogovorili s kolegi, vložili nekatere predloge sprememb skupaj. To je moja prva vprašnja. Druga vprašnja pa je, da ne vložite vseh predlogov sprememb, ki jih bodo vložile tudi države članice v okviru trialoga, kajti to bo ošibilo naše pogajalsko izhodišče. Torej ne pozabite na to in bodite nekoliko bolj optimistični, verjemite v naše sposobnosti poslancev. Eh, mi smo močni poslanci. Ja, mi smo močni poslanci, to je dobro sporočilo po tej razpravi. Gospod Novakov. Uh, ja, predsedujoča, prav ste imeli, da so se pojavljala vprašanja v zvezi z časovnico. S tem ne želimo seveda omejevati poslancev pri ulaganju predlogov sprememb, vendar pa uh, bi rad opozoril uh, kolege, da je na zadnje priprava zakonodaje trajala dve leti, sedaj imamo tri mesece vključno z avgustom. Torej, eh, ne zapravljajmo časa za nepotrebnimi dolgimi postopki. Prepričan sem, da bomo našli kompromis, da bomo našli skupno stališče, ne glede na to, eh, kakšni bodo vaši predlogi sprememb. Ampak bodite kar se da učinkoviti, to sem želel povedati. Draga soporočevalca, verjemita, da vaju ne bomo pustili samih vložili bomo predloge sprememb, podprli vajo bomo pri iskanju kompromisov. Hvala lepa za upravljeno delo doslej. Eh, vsi mi pa bomo pri delu sodelovali. Najlepša hvala za današnjo razpravo in rok za vložitev predlogov sprememb je 22. oktober do 18. ure. Najlepša hvala za razpravo. S tem je seja za danes zaključena. Jutri zjutraj bomo imeli skupno Eh, sejo z odborom za kulturo, prosim, eh, da se te seje tudi udeležite. Hvala lepa.